do podpredsednikov Evropskega parlamenta. Prejel sem naslednje kandidature Fabio Massimo Castaldo, Korina Kretu, Richard Črnecki, Ildiko Galpelc, Silvi Guillaume, Aleksander Graf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Merit McGuinness, Dimitrios Papadimulis, Oli Ren, David Maria Zasoli, Antonio Tajani, Ramon Luis Varkal Sersiso, Adina Joana Valejan in Rainer Wieland. Kandidatke in kandidati so mi sporočili, da se strinjajo z imenovanjem za kandidate. Sedaj gremo na izvolitev. Sedaj moramo imenovati dva nova preštelovalca glasov, ker sta dva odsotna. Išreval bom torej dva poslanca. Ole Ludvikson. Ole, jawohl. Oh, Peter Lund. Peter Lundgren. Peter Lundgren. Peter Lundgren je tukaj. Gospod Lundgren. V redu, najlepša hvala. Also, Herr Ludwigson und Herr Lundgren. Torej, žrebali smo gospoda Petersena in gospoda Ludviksona kot preštevalce v glasu. E do G, gospod Petersen in gospod Ludvikson od H do K. Najlepša hvala. Meine Damen und Herren, da die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die Anzahl glede na to, da je kandidatov več kot prostih eh, mest, eh, moramo po prvem odstavku 17. člena poslovnika izvesti glasovanje. Naj vam preberem ta člen, da vam bo jasno, zakaj gre. Torej, Izvoli se pod predsednike z enim glasovnim lističem do 14 kandidatov. Če dobijo absolutno večino glasov po vrstnem led, redu glasov kot izvoljen. Če ne moremo potem postopku izvoliti vseh podpredsednikov, izvedemo postopek še enkrat, dokler ne zapolnimo vseh sedežev za tretji krok pa je dovolj relativna večina. Če dobita dva kandidata isto število glasov, je izvoljen starejši kandidat. Glasovne lističe smo razdelili, prosim vas, da jih uporabite. Prekrižati morate, oziroma označiti kvadratek zraven imena kandidata. Izvoliti moramo torej 14 podpredsednikov, zato imate na voljo maksimalno 14 glasov. Če bomo dobili lističe z več kot 14 označenimi glasov, eh, kandidati, bodo ti lističi neveljavni. Lahko izvolite, označite enega do 14 kandidatov, vsi ostali lističi bodo neveljavni. Ich habe den Wahlgang zwar noch nicht eröffnet, aber mir ist es Glasovanje se še ni začelo uradno, ampak če želite glasovati, kar dajte. Torej, glasovanje je odprto. Gil, bitte. Gospa Gil. Gospa Gil. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želela sem pritegniti vašo pozornost, kaj ti 17. člen ne onemogoča predstavitev kandidatov za podpredsednika. Mislim, da bi bilo dovolj, da bi slišali eno minuto od vsakega kandidata, zato da bi vedeli, za koga glasujemo. Mislim, da bi bilo to zelo koristno za transparentnost, kajti tukaj je zelo veliko novih poslancev. Kot veste, gre zgolj za teoretično vprašanje, ki ga ne moremo več uresničiti. Kolegi so se napotili proti skrinicam, ne, ne da bi sam otvoril uradno glasovanje. Prav imate, vendar pa tega sedaj ne moremo več spremeniti. Haben alle Abgeordneten Ste vsi oddali svoj glas? Ja. Ah ja. Ok. Ja, ja, ja. Il y a encore des filles. Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage noch einmal. Gospe in gospodje, zopet sprašujem, ste vsi oddali svoj glas? Ste vsi oddali svoj glas? Ok. V redu. meine Damen und Herren, meine Gospe in gospodje, zadnjič sprašujem, ste vsi oddali svoj glas? Potem bom vprašal, če so preštevalci glasu ravno tako glasovali. Ste vsi glasovali, tudi vi, ki preštevate glasove? V redu. S tem je glasovanje zaključeno. Prosim, da preštevalci gredo v dvorano R11 in da začnete s preštevanjem glasov. Zvočno vas bomo opozorili, kdaj se zopet vidimo, ravno tako vas bomo opozorili po ekranih. Najlepša hvala, s tem je se prekinjena.